Unii. Bonjour à tous. Dans le cadre des discussions sur le cluster 1 de cette audition, Lep pozdrav vsem. Danes popovdne bomo imeli izmenjavo mnen, ki govori o trgovanju oziroma o nezakoniti trgovini z orožjem. Slišali bomo prispevke strani gospoda Roslerja. Najprej pa je na vrsti gospod Fabio Marini, ki je vodja oddelka za strelno orožje pri Generalnem direktoratu za notranje zadeve pri Evropski komisiji. Gospod Iv Goleti je predsednik nacionalne zbornice za področje orožja. Danes popovden bomo najprej slišali predstavitev našega prvega govornika, sledil bo gospod Marini, potem pa gospod Goleti. Sledila bodo vprašanja in odgovori potem dobijo besedo tudi koordinatorji naše politične skupine. Upam, da vsi pridejo. Slišali pa bomo po vprašanjih tudi odgovore naših strokovnjakov in seveda, če bodo vprašanja, eh, bomo z veseljem odgovorili na nje. Gospod Olembah, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, Dobar dan. Najprej bi se rad v imenu Europola zahvalil za vabilo na ta pomemben sestanek. Če govorimo o trgovanju z orožjem in organiziranem kriminalu v Evropski uniji, imamo dva glavna vira informacij, ki jih zagotavlja države članice Europolu. Najprej podpora čezmejnim preiskavam na področju hujših kaznjivih dejanj in terorizma. Gre za operativne informacije, ki jih Europol dobiva dnevno skupaj z prošnjami za podporo in seveda tukaj govorimo predvsem o analizi kaznjivih dejanj in koordinaciji. Mi to počnemo kot neko stičišče za informacije o kaznjivih dejanjih. Teh informacij ne uporabljamo se samo zato, da bi podpirali operativne dejavnosti v državah članicah, pač pa gledamo na te operativne informacije tudi strateškega vidika, zato da prepoznamo, kakšen bo razvoj dogodkov, kakšne bodo grožnje v prihodnje in da posvarimo države članice oziroma njihove organe pregona o tem prejemamo pa od držav članic tudi strateške informacije. Najpomembnejši prispevek, ki ga dobimo, je prispevek k oceni tveganja o hujših kaznjivih dejanjih in organiziranemu kriminalu, tako imenovana SOKTA. Tukaj imamo večletni ciklus, na katerega lahko gledamo kot na najbolj podrobno študijo o organiziranem kriminalu na evropski ravni. Organi pregona iz posameznih držav članic zagotovijo svoje informacije, poleg njih pa tudi tretje države in partnerske agencije, kot sta recimo Frontex, Eurojust, pa tudi organizacije, kot je recimo Interpol. Za oceno tvega ne dobivamo informacije tudi iz akademskih krogov in iz podjetij, organizirali smo tudi posebne dogodke, zato da bi resnično pridobili vse informacije o hujših kaznjivih dejanjih. O metodologiji so se dogovorili komisija in vse države članice, predvideva pa, da države članice izpolnjujejo neke vrste vprašalnik. Države članice smo tudi konkretno prosili, naj zagotovijo strateške informacije, ko gre za grožnjo glede trgovanja z orožjem vendar pa na podlagi poročil, ki so jih za sokto posredovale države članice Europodu, grožnja zaradi trgovine z orožjem v EU ostaja omejena. Samo tri države so poročale o tej grožnji kot o veliki grožnji. Ta grožnja je pa bila relativno omejena v primerjavi z drugimi grožnjami organiziranega kriminala. Vsaj tako pravijo prispevki držav članic. Skupine, ki smo jih prepoznali in ki sodelujejo pri trgovanju z orožjem, ne sodelujejo samo v skupinah, ki se okvarjajo s trgovino z orožjem. Vse trgovine so bile, kot jim rečemo, polikriminalne skupine, kar pomeni, da se ukvarjajo z več vrstami kaznjivih dejanj. Naj omenim, da je poročilo bilo predstavljeno šele pred kratkim. Te polikriminalne skupine dobavljajo orožje drugim organiziranim kriminalnim združbam ali ga uporabljajo za lasne potrebe. Trgovanje teh kriminalnih skupin pa ni njihov primarni vir dohodka, pač pa bolj dodatni vir dohodka za te eh, skupine organiziranega kriminala, ki jih povezujemo za trgovino z orožjem. Večina teh skupin se je lotila trgovanja z orožjem tako, da so se najprej ukvarjale z drugimi oblikami kaznjivih dejanj, potem pa so se začeli ukvarjati še z dobavo nezakonitega orožja in pridobile tudi informacije o poteh za trgovino in začele uporabljati tudi ustrezno infrastrukturo. Te polikriminalne združbe se ukvarjajo tudi z izsiljevanjem, za trgovino z ljudmi, potem omogočajo nezakonito priseljevanje, potem omogočajo pranje denarja ali ponarejanje dokumentov. Še zlasti tiste kriminalne združbe, ki izvajajo nasilna dejanja, kot so oboroženi ropi ali ki recimo izvajajo nasilje eh, v odnosu do konkurenčnih skupin, kot so mm, motoristične skupine. Za nje je trgovanje z orožjem, pravzaprav kaznivo dejanje, ki jim omogoča neko drugo kaznivo dejanje. Prispevki držav članic poročajo o omejenih količinah orožja, s katerim se trguje, predvsem gre za lahko orožje. Podatki ne kažejo, da bi prišlo do povečanja pri trgovini z težkim streljnim orožjem. Kriminalci pa seveda izkoriščajo tudi vrzeli v zakonodaji, ki omogoča zakonit uvoz orožja. Ugotavljamo povezavo med izvorom in kriminalnimi združbami. Namreč vidimo, da gre predvsem za Zahodni Balkan in nekdanjo Sovjetsko zvezo. Tudi Češka in Slovaška sta omenjeni kot izvorni državi pri dobavi orožja glavni viri nezakonitega orožja ostaja tudi kraja, rob, potem predelava zakonitega orožja in tudi konverzija plinskih pištol. Čeprav ima Europol omejeno količino informacij glede nezakonite trgovine z orožjem, pa vidimo, da je nezakonito orožje na voljo nasilnim kriminalcem, kar predstavlja pomembno grožnjo za javnost, pa tudi za organe pregona. Europol. Zaenkrat, če ni začel z operativnim projektom, da bi se lotil vprašanja trgovanja, nezakonitega trgovanja z orožjem, Razlog pa je, da organi pregona posameznih držav članic še niso prosili za podporo v tem smislu. Tudi to ni bilo izkazano kot prioriteta na ravni Evropske unije. Europol pa je zgradil svojo bazo znanja in je pripravljen da se začne ukvarjati s tem pojavom. Europol ima tako strokovna znanja, več let smo podpirali pobude na evropski ravni in ravni Združenih narodov. Tako imamo mm, Baltsko skupino, kar nekaj držav pa je razvilo svoje enote za boj proti temu pojavu. Če si pogledamo sedanje prioritete na Zahodnem Balkanu, tu smo prepoznali, katere so dejavnosti, ki so povezane z nezakonito trgovino z orožjem. Europol je že objavil obvestilo glede trgovine streljnim orožjem, prav tako tudi obvestilo oziroma upozorilo glede uporabe pušk, ki jih uporabljajo te tolpe. Kar pa zadeva notranjo varnost, naj povemo, da smo svetu predlagali, naj bi streljno orožje postalo prioriteta novega političnega ciklusa, ki se začne leta 2014. Europol seveda je pripravljen, da se oblikuje posebno skupino, ki se bo ukvarjala s to prioriteto, tako kot se je dogajalo z vsemi drugimi prioritetami, ki so bile dogovorjene na ravni sveta. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo pa sedaj dajem gospodu Marinju v imenu Evropske komisije. Hvala, uh, gospa predsedujoča, da ste povabili komisijo, da tudi poda eh, svoje podatke eh, na to temo. Ehm, strelno orožje je povezano z vsemi vrstami organiziranega in resnega kriminala. To predstavlja eh, resno in neposredno grožnjo za evropske državljane s hudimi posledicami, kot smo videli na Norveškem, v Franciji in tudi v Belgiji. Tukaj se kaže zelo zaskrbljujoča realnost. Po podatkih Interpola se streljno orožje uporablja v več kot 245 eh, tisoč umorih po svetu vsako leto eh, in pri tem niso upoštevana vojna območja. Eh, več kot 5 tisoč umorov je bilo storjenih streljnim orožjem lansko leto po podatkih UNODC. To se dogaja v vsaki državi članici in gre za resnično čezmen problem. Zato eh, ni pretirano, če eh, opišemo majhno orožje, kot je to storil Kofi Anan, kot orožje za eh, masovno uničevanje. In hudi eh, učinki in rezultati pogosto eh, vzbujajo tudi negotovost in. Eh, pritegnejo pozornost javnosti. V nasprotju z drogami in pa z drugim blagom, ki je ponarejeno, se orožje lahko uporabi večkrat. In v streljanju v Toulouse so uporabili neko puško, ki je bila narejena leta 1944. Evropska unija se eh, že nekaj let ukvarja s tem. Leta 2006 je komisija priporočila, da se evropska zakonodaja uskladi s protokolom o streljnem orožju Združenih narodov. Poleg tega imamo štokholmski eh, program iz leta 2009, eh, ki opisuje trgovanje z orožjem kot eh, neko grožno, ki se povečuje vsako leto. Poleg tega imamo akcijski načrt za boj proti nezakoniti trgovini s težkim streljnim orožjem iz leta 2010 in to kaže na zavezanost držav članic, da uh, izvaja operativne ukrepe za boj proti trgovanju eh, s streljnim orožjem. Poleg teh političnih zavez je bilo narejenega kar nekaj v zadnjih letih. Eh, Evropska unija je posodobila zakonodajo na tem področju. Eh, na področju notranjega trga so posodobili direktivo iz leta 1991 o posedovanju, prodaji in prenosu orožja Eh, ta direktiva zdaj zahteva, da vse države članice do leta 2014 ustvarijo neko bazo podatkov vseh lastnikov in pa prenosov zakonitega orožja. Eh, potem je eh, bila um, sprejeta tudi nova uredba o licenciranju in nadzoru nad izvozom in uvozom orožja v in iz Evropske unije. Ta ukrep bo omogočil oziroma izboljšal uh, sledljivost in nadzor nad uh, civilnim orožjem, ki prihaja v Evropsko unijo in odhaja iz nje. Uh, komisija predlaga, da se uh, uh, sprejme tudi protokol in upamo, da bo uh, svet in parlament, da bosta to hitro storila. Nekaj uh, je bilo napredka na tem področju. 18 tisoč policistov, uh, uradnikov, uh, v carini in pa obmejnih uh, varnostnikov, je za 24 ur združilo moči in so izvajali preglede posod po Evropski uniji. In uh, preventivni ukrepi so se začeli izvajati. Uh, vključeni so tudi v zakonodajo uh, glede uh, letališč oziroma uh, varnosti na letališčih in v pristaniščih. Komisija igra pomembno vlogo pri eh, izmenjavi najboljših praks, eh, tudi znotraj skupine strokovnjakov o orožju. Okrepili smo sodelovanje v svoji okolici, predvsem z državami Zahodnega Balkana. Države članice in Europol še naprej poročajo o tveganjih za notranjo varnost zaradi orožja. Uh, povezanega eh, z vojsko eh, in pa orožja, eh, ki prihaja z Zahodnega Balkana. Tukaj imamo številko 4 milijone kosov orožja, kar je zelo zaskrbljujoče. In uh, Evropska unija in države Zahodnega Balkana so se odločile, uh, da bodo um, zarisale strukturo oziroma uh, Eh, se poučile o trgovini z nezakonitim orožjem in da bodo izboljšale tudi nadzor nad zalogami. Podpisali so izjavo v Tirani, ki uh, usklajuje uh, in krepi nadzor izmenjavo informacij in sodelovanje med policijo. Uh, bolj kot kdajkoli prej uh, so, je strelo orožje zdaj uh, razlog za eh, negotovost. Teroristi uporabljajo več strelnega orožja in eksplozivov kot v preteklosti. Poleg tega se veliko eh, trguje z mm, močnim in eh, strelnim orožjem, z nevarnim strelnim orožjem. Prek zunanih meja orožje prihaja iz naše soseščine kjer uh, se slabo nadzorujejo zaloge in kjer je korupcija velika. Eh, poleg tega se izkoriščajo nove tehnologije, uporabljajo se um, posamezni deli orožja in uh, te dele potem spreminjajo v močnejša orožja. Uh, ponovno se aktivira uh, neutralno orožje, ki ga kupijo uh, Eh, na legalen način v ali izven Evropske unije. Zelo težko je zagotoviti statistike, statistične podatke na tem področju. Eh, strelo orožje, ki kroži v Evropski uniji po eh, podatkih registra IEACS, torej te številke že presegajo 10 milijonov v Evropski uniji. In če si ogledamo samo eno državo članico, Eh, francosko poročilo o trgovanju z orožjem na Zahodnem Balkanu je poročalo, da so leta 2011 v Franciji zasegli kar 3910 kosov orožja in, kar, in to je bilo 40 odstotkov več kot leto prej. Um, trgovanje z nezakonitim orožjem je zelo profitno za kriminalne skupine, pogosto ga kombinirajo še z drugimi kriminalnimi aktivnostmi. Uh, Globalna vrednost uh, trgovanja z streljnim orožjem je ocenjena med 170 in 320 milijoni dolarjev na leto. A treba pa je zagotoviti veliko bolj zanesljive in celovite mehanizme za zbiranje podatkov, da se bo ta problem pokazal v pravi luči. Ampak kako to storiti in kako naj se ukvarjamo s temi hudimi izzivi? Imeli smo eh, konferenco na visoki ravni, ki jo je organiziral generalni direktorat Home novembra lansko leto in komisarka Malmström in generalni direktor Manservisi sta se odločila januarja, da vzpostavita delovno skupino o trgovanju strelnim orožjem znotraj tega generalnega direktorata. Člane skupine bodo izbrali na podlagi eh, znanja, ozadja in pa eh, interesov. Eh, potrebno bo tudi tehnično znanje in pa politično razumevanje streljnega orožja na eh, področju varnosti. Cilj te skupine je, da se definirajo politike, ki bodo usklajene s eh, svežnem o streljnem orožju za leto 2015. Osredotočali se bomo na operacije deaktivacije in na zmanjšanje zlorabe in pa kroženja orožja. Odločili se bomo tudi o strategiji za zmanjšanje eh, tveganja, ki ga povzroča strelo orožje za državljane. Ehm, tako neposredno prek eh, uporabe tega orožja strani kriminalnih združb, kot tudi neposredno. Eh, oktobra bo sprejeta strategija v zvezi s tem in treba bo oblikovati novo zakonodajo. To bo v središču te strategije, treba bo okrepiti operativno sodelovanje in tudi sistem za zbiranje statističnih podatkov. E, imamo tudi predlog za e, sklepe sveta v zvezi z protokolom Združenih narodov o streljnem orožju. Poleg tega smo ustvarili tudi skupino strokovnjakov o trgovanju z streljnim orožjem, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz področja prava, Vključeni so tudi proizvajalci strel, strelnega orožja, nevladne organizacije in drugi akteri. In eh, treba bo eh, tudi javnost bolje obveščati o tveganjih povezanih s tem. Eh, poleg tega imamo ehm, javno posvetovanje prek Your Voice in Europe, vaš glas v Evropi. Začeli smo s tem, da bi se bolje lotili tveganja povezanega s strelnim orožjem gre tudi za to, da zagotovi neka alternativna perspektiva. Eh, in zato je, bil, eh, je bila oblikovana tudi neka anketa leta 2012, kjer so sodelovali različni uporabniki in pa tudi eh, proizvajalci strelnega orožja. Um, kriminal povezan z orožjem je na svetovni agendi vse čas in čas je, da Evropska unija tukaj pokaže neko pravo vodilno vlogo. Upam, da bo naše sporočilo kasneje letos pomagalo oblikovati evropsko politiko na tem področju. Uh, imamo tudi odločitev oziroma sklep, da se uh, strelo orožje vključi uh, v pripravo uh, zakonodaje in uh, na ta način bomo državam članicam pomagali, da mm, se borijo proti temu problemu. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Marini. Je vais passer maintenant la parole à monsieur Goleti. Hvala, gospod Marini. Zdaj pa je na vrsti gospod Goleti. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de me recevoir. Donc, je vais... Pozdravljeni, gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste, mi, da ste me povabili sem. Naj vam povem več o francoskem trgu. To je trg, ki ga tudi najbolj poznam. Govorim o trgovanju z drogami. Od leta 1995 že izpolnjujemo norme in standarde, trg pa se je profesionaliziral. Prodaja se bolj spremlja, Tudi število trgovin se je zmanjšalo za pet odstotkov. Štiri različne certifikate potrebujete, če želite prodajati streljno orožje. Potrdilo za odpiranje, avtorizacijo za prodajo, avtorizacijo za prodajo orožje C in D, pa tudi avtorizacijo za orožje A in B. To avtorizacijo treba obnoviti vsakih pet let potrebujete tudi avtorizacijo za osebo odgovorno za trgovino proda, za prodajo orožja. To je nekaj vrste diploma, ki jo je treba prav tako obnoviti vsakih pet let. Na ta način smo odpravili goljufe. Imamo tudi več zbirk podatkov, zbirko podatkov za dovoljenje za lov in nekateri ljudje so upisani v evidenco kot ljudje, ki ne smejo biti lastniki streljnega orožja. Nekateri ljudje sploh ne smejo nositi orožja, imamo pa tudi zbirke podatkov, ki, si, ki jo Eh, obvladujejo policijske sile in pravosodni organi. Oni sledijo ljudem z težavami v duševnem razvoju. Obstaja pa tudi zbirka podatkov vseh tistih, ki so lasniki orožij kategorije A, B, C in D. na uradnem trgu v Franciji je nezakonita trgovina z streljnim orožjem dejansko nemogoča, zato ker sledimo vsemu. Leta 2012 smo v nacionalni skupščini soglasno sprejeli zakon. Zakon je podprla tako levica kot tudi desnica. v tem zakonu je eh, trgovanje z orožjem ne samo prekršek, ampak kaznivo dejanje. To velja sedaj za vse kategorije eh, orožja in od eh, septembra letos bo ta zakon začel veljati. Kar zadeva izvajanje evropskih direktiv na tem področju, v Franciji imamo 8 kategorij, A, B, C, D in E. Jasno se ločuje med civilnim streljnim orožjem in vojaškim streljnim orožjem. Besedilo je namenjeno temu, da bi olajšali življenje milijonov ljudi in pol v Franciji, ki si lasti orožje. Želimo zagotoviti preprosto identifikacijo ljudi. Orožje kategorije B je mogoče uporabljati samo za zaščito, z potrdilom, z avtorizacijo. To avtorizacijo podelijo organi po ustrezni preiskavi in po zdravstvenem in po predložitvi zdravstvenega potrdila. Gre za podoben postopek kot pri orožjih za zaščito. Podobno velja tudi za lovsko orožje, to je orožje kategorije C in D. Najprej se izvede preiskava ozadja, potem pa je treba podati tudi zdravniško potrdilo. Lovci potrebujejo tudi dovoljenje za lov in zdravstveni certifikat je treba obnoviti vsako leto. Kategorija B. To so orožja, ki mora biti shranjena ločeno od nabojev smrtonosnih orožij ni dovoljeno prodajati osebam, razen varnostnikom in lovcem. Prav tako ne mladoletnikom, kar zadeva trgovanje, ne mogoče je dobiti zanesljive številke. Mi smo odgovorni za uradni trg, zato težko govorimo o nezakonitem trgu, morda bi vam policija lahko povedala več o tem ampak smo člani številnih odborov, imeli smo tudi izmenjavo mnen z francoskimi oblastmi, ki so trdile, da je relativno malo zasegov. Leta 2010 so zasegli 3910 kosov orožja, šlo je za povišanje 44 odstotkov. To je treba videti v ustreznem kontekstu. V realnosti je zadeva mnogo bolj zapletena. 4400 kosov orožja je bilo zaseženih po zadnjih številkah. Delež kalašnikov, torej strelnega orožja vrste kalašnikov je precej malo, vendar teroristi uporabljajo puške kalašnikov, to je v bistvu orožje vojaškega kalibra in to je prepovedano z direktivo iz leta 1993. Vedno več je protokol modelov kalašnikova in zelo težko je izslediti, odkot, ta, odkot to orožje prihaja, večina iz Balkana večina orožja iz Francije je v Francijo prišla iz konfliktnih območij. To so orožja, ki jih je eh, na mesto konflikta z mm, letalom eh, odvrgla vojska. Zato poskušamo to v prihodnosti preprečiti. Vodja centralnega urada je dejal, da so orožja vedno bolj sofisticirana, vendar z vidika trgovanja zadeve niso tako obupne. Orožje, ki je bilo pripeljano ob koncu 90-ih let po razpadu Jugoslavije je bilo pripeljano v zelo velikem številu, vendar sedaj je orožja manj. Po uradnih statistikah ni natančnih podatkov. Ampak minister za notranje zadeve je številka nekoliko znižal. Dejal je, da je orožje vrste kalašnikov, orožje, ki ga je težko dobiti, da se ne uporablja veliko razen v rokah organiziranega kriminala. Število umorov je močno padlo. Leta 96 jih je bilo več kot tisoč, sedaj pa 665 leta 2011 jih je bilo 1200. Eden najpomembnejših razlogov je sodelovanje med policijskimi in forenzičnimi enotami. Orože, strelno orože povzroči približno 20 odstotkov umorov in ubojev. glavni razlogi za umore in oboje so umori. Um, in naklepni umori. Orožje kalašnikov se je uporabilo v približno 50 primerih strelskih obračunov. V Tuluzu so uporabili stara strelna orožja. Imeli so brzo strelko, nekaj pištol in orožje vrste sten. To orožje je prepovedano. To orožje je seveda prišlo iz nezakonite trgovine. Če sklenem povem lahko, da je trgovanje z orožjem običajno dejavnost, ki poteka zunaj Evropske unije, zato moramo okrepiti preverjanje na mejah. Rekli bi lahko, da je med uradnim in neuradnim trgom za trgovanje z orožjem približno toliko zveze kot pri trgovanju z drogami in zdravili. Hvala. Sì, grazie, presidente. Abbiamo... Hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnili smo vsem trem prispevkom vabljenih poročevalcev in zaznali smo interes in seveda tudi konkretno koristnost tega panela. Nedvomno gre za vprašanje orožja, ki je še zlasti zanimivo katerim smo se ukvarjali nedavno skupaj z gospodom eh, Marinjem in gospod predsedujočo. Dejstvo je, da je nezakonita trgovina z orožjem resna tema. Tema, ki je pomembna tudi v luči vprašanja terorizma. Ta delovna skupina iz januarja naj bi tudi okrepila nadzor. Namreč potrebujemo odvračilne ukrepe. Pomembna pa je tudi sledljivost. Mi smo v našem dosjeju predvideli tako imenovane čipe za orožje in zdelo se nam je pomembno, da se ukvarjamo tudi z nezakonito trgovino z orožjem. Vsi trije prispevki gredo v smer bolj dosledne discipline. Zadnji govornik je povedal, da obstajajo velike razlike med posameznimi državami, tudi kar zadeva število dovoljen. Rekli smo, da bo potrebno zmanjšati birokracijo, vendar pa, kar zadeva dejavnosti, ki so potrebne Pri prodaji orožja smo prepričani, da bi morda morali dodati še kak upravni postopek. Menimo pa, da morajo biti skupna prizadevanja Evrope vedno podprta strani Europola, kajti ko govorimo o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja, Moramo reči, da nam je delovanje Europola bilo vedno zelo pomembno. Toliko. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Merci, Hvala, gospod Jakolino. Rada bi se zahvalila vsem trem poročevalcem in rada bi postavila vprašanje za predstavnika Europola. Dejali ste, da je grožnja po vašem mnenju omejena. Omenili ste tri države, ki so izrazile večjo zaznano ogroženost. Ali lahko poveste, katere so tiste tri države, ki čutijo večjo ogroženost? Gre tu za države iz nekdanjega vzhodnega bloka. V Franciji imamo nekatere, nekatera mesta, zlasti na Korziki, ki se čuti ogrožene. Veliko je umorov, veliko je smrti in veliko je orožja, ki se tam uporablja, kalašnikov. Vendar pa vi ste rekli, da je trgovanja z kalašnikovi kar nekaj. Ampak če je veliko trgovine, potem bi bilo morda pametno, da se skušamo znebiti te trgovine. Rekli ste, da je malo trgovanja in še tu ste rekli, da gre predvsem za malo orožje. Lahko date kako številko? Ne vem, če lahko odgovorite, ampak rekli ste, da nekatero orožje, ki je bilo predtem neutralizirano, so sedaj ponovno aktivirali. V direktivi o orožju smo govorili o reaktivaciji predhodno neutraliziranega orožja. In to nameravamo ponovno predelati, zato sprašujem, kaj bi morali narediti, da bomo boljši kot leta 2008. Govorili ste tudi o zračnem orožju, s katerim da se trguje. Uh, In to orožje, te zračne puške se uporabljajo kot streljno orožje. Morda je še laže iti na črni trg in kupiti pravo pištolo, pravo puško. Ne vem, nekaterim je očitno ljubše, če lahko plinsko pištolo ali zračno puško konvertirajo, ampak to bi bilo še laže. Mikrofon, prosim.

Avoir euh, une, une carabine à canon rayé, ça lui fait mi minimum deux armes. Vous imaginez, 7 millions de chasseurs, ça fait au moins 14. No, če bi vsak lovec potreboval vsaj dva kosa orožja in bi jih bilo 7 milijonov, potem to pomeni 14 milijonov. Da niti ne govorimo o športnikih, o vseh tistih, ki uporabljajo orožje v športne namene. No, tudi sama potujem po Evropski uniji, potujem na Finsko, na Švedsko, na lov in moram reči, da je vedno nadzorna točka. Pogosto potujem iz Bruslja v Madrid in orožje je pod nadzorom od Bruslja do Madrida in tudi o povratku, tako da je za državljane zagotovljena popolna varnost. Tako da znotraj Evropske unije za športnike, za lovce je poskrbljeno. Ta potovanja morajo biti tudi v prihodnje omogočena na tekoč način, tako da ne bo preveč ovir, kajti strinjamo se, da moramo zaustaviti trgovanje z streljnim orožjem, ki je bilo ponovno usposobljeno potem s kalašnikovi, vendar pa, ko gre za lovce, ko gre za športnike, tu Ovir ne sme biti, kaj ti športniki se odeležujejo športnih prireditev, tekmovanj in za nje ne sme biti ovir. Zato, ker imamo pač um, zakonodajo na področju streljnega orožja. Slišali smo tudi, da je potrebno izboljšati sledljivost. Tu moramo najti način, da se bolje odrežemo, pri čemer pa ne smemo ovirati prostega pretoka blaga in izdelkov. Hvala. Thank you very much. Yes. Um. Ja, hvala. Ko sem omenil tri države, je bil moj glavni namen, da postavim trgovino z orožjem v perspektivo in da povem, da je tudi zaznava nevarnosti različna. Ne moram pa povedati, katere so te tri države, vendar pa se to vsekakor da razbrati iz našega poročila. Tisto, kar je bilo pomembno pri mojem prispevku, pa je bilo to, da zelo malo držav zaznava grožnjo streljnega orožja kot uh, hudo grožnjo. Slišali smo vprašanje glede ponovne eh, aktivacije kalašnikov o plinskih pištolah. Sam sem govoril o primerih ki smo jih zaznali pri našem delu. Kot je dejal gospod Marini, pa nimamo zanesljive statistike o številkah in o tem pojavu. In ravno iz tega razloga bo Europol začel sedaj pripravljati bolj podrobno oceno grožnje oziroma tveganja. Dejstvo je namreč, da govorimo o grožnji, ki jo je treba zelo natančno proučiti. Tako da to, kar bomo sedaj naredili, je tudi del našega večletnega ciklusa politik in ko bomo opravili to, potem mislim, da bomo imeli tudi veliko več informacij. Ogledali si bomo ta pojav in verjetno bomo potem lahko veliko bolj podrobno uh, in analitično poročali o tem, kaj se dogaja na tem področju. Hvala. Eh, euh, euh, Hvala, gospa Mathieu. Naj kar v začetku povem, da komisija ne uh, želi uh, postavljati pod vprašanje zakonito pridobljenega orožja, eh, lovcev in drugih. To ni način, kako želimo postopati v prihodnje. Če je, na primer, veliko nesreč na cestah, eh, organizacije ne rečejo, da bodo nehale proizvajati avtomobile oziroma ni to primeren ukrep. Kaj želimo torej narediti v zvezi s streljnim orožjem? Ne bomo več eh, na novo izumljali tople vode. Zbrali bomo najboljše prakse in zapolnili uh, vrzeli, ki obstajajo v zakonodaji številnih držav članic, naprimer v francoski zakonodaji. Prepričan sem, da so zelo veliko naredili uh, in izboljšali zakonodajo, ampak ni povsod tako. Potem uh, zdravniško potrdilo ali to, uh, Eh, potrebujete za nakup orožja. Ne, ni to pogoj. In če oseba želi pridobiti streljno orožje, mora izpolniti določene kriterije.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 želite to orožje kakorkoli predelati, um, potem orožje ne deluje več oziroma eksplodira. Ampak orožje, ki ga proizvajajo druge, eh, pa ni proizvedeno po enakih standardih kot v Evropski uniji. In iz tega razloga smo. Eh, začeli z dialogom s posameznimi proizvajalci, državljani. Želimo najti neke minimalne standarde na evropski ravni, ki bi veljali za vse in ki bi jih vsi sprejemali. Na ta način bi tudi bolje zaščitili varnost državljanov. Ne želimo pa nekako podvajati zakonodaje oziroma biti preveč kompleksni. Želimo samo najboljše prakse. Hvala. Hvala. Zdaj, dodati sem začel le, želel le dvoje, kar zadeva deaktivacijo orožja. Tega ne morete storiti kar sami. Samo en organ v Franciji lahko neutralizira orožje. Mislim, da je to zelo dobro. Če je enkrat deaktivacija potrjena, tega ni mogoče več zaustaviti. Enako velja, velja tudi za alarmne pištole, ki so zasežene v Evropi ali zunaj Evrope. Veliko orožja, izdelanega v Turčiji, bi zlahka reaktivirali, če bi ga dobili v roke zločinci. Vendar v Franciji je treba to orožje preizkusiti, zato da poskrbimo, da ga ni mogoče več reaktivirati. Zato moramo spremljati to, kaj se dogaja, da dejansko dosežemo napredek. Hvala. Eh Hvala lepa. Mislim, da je to vse za prvi del. Najprej hvala lepa vsem za to, kar ste povedali. Besedo pa dajem sedaj naši predsednici. Allora riprendiamo i lavori, io vi chiedo scusa, ringrazio intanto la collega. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem kolegici Veronik, ki je prevzela vodenje, ampak istočasno je potekalo tudi delo poročevalcev v senci na področju za plembe. Nadaljujemo sedaj z drugim delom, z drugo skupino in sicer. Um, mejne kontrole in boj proti organiziranemu kriminalu in trgovanju na vzhodnih mejah Evropske unije. Slišali bomo več predstavitev. Najprej Klaus uh, Rösler, direktor oddelka za operacije Frontexa, ki bo govoril o usklajevanju mejnih kontrol strani Frontexa. Potem bomo slišali tudi, kaj se dogaja na področju mejnega nadzora na zonanji meji Litve, to bo gospod Paj Gozines, potem gospod Lešek Bartolomejčik, ki bo govoril o trgovanju in tihotapljenju na polski zonanji meji, in potem gospod Terho Ražala, ki predstavlja Finsko in je član nacionalne policije, ki bo govoril o zaščiti zonanjih meja Evropske unije in boju proti organiziranemu kriminalu strani finskih organov. Gospod Klaus Rosler je prvi. Chair and distinguished members of the parliament, thank you for inviting Frontex to contribute. Hvala, ker ste povabili Frontex, da sodeluje v eh, tej javni predstavitvi glede boja proti organiziranemu kriminalu in trgovanju z ljudmi na vzhodnih mejah Evropske unije. Eh, želimo se boriti proti čezmejnemu eh, kriminalu in pa ukrepiti nadzor na mejah. In cilji za leto 2013 so, da se poveča boj proti nezakonitemu priseljevanju na uh, vzhodnih mejah Evropske unije in pa tudi s tem povezano kriminaliteto. Potem želimo um, razviti sodelovanje med različnimi agencijami in uh, začeti z novimi projekti. Uh, z skupnimi ekipami za nadzor na mejah in pa začeti operativne aktivnosti povezane s pristopom Hrvaške in pa s pristopom k Schengenu Bolgarije in Romunije. Imamo oceno tveganja na vzhodnih mejah in tukaj smo videli tri večje dogodke oziroma razvoj dogodkov je šel v tri smeri. Vse več je eh, čezmejnih prehodov potnikov, še posebej na eh, norveško-ruski eh, meji, potem na polsko-ruski meji in pa na polsko-ukrajinski meji. In na to vpliva gospodarski eh, razvoj v Ruski federaciji, vezi med eh, državami in tako naprej. Šest tisoč kilometrov zemeljske meje oziroma kop, kopenske meje. Ampak eh, na tej meji so znan, zaznali samo dva odstotka vseh zaznanih eh, nezakonitih prehodov. Eh, povečali so se tudi prehodi čez mejo samih potnikov, več je nakupov, več potovanj in eh, zato je odgovornost na mejnih prehodih večja. Zmanjšalo pa se je tveganje zlorab eh, zakonitih eh, potnikov. Druga stvar. Tukaj gre za tihotapljanje blaga. Zbrali smo kar nekaj podatkov, ki kažejo, da je tihotapljanje še vedno velika nevarnost za varnost na mejah. Trguje se predvsem z eh, benzinom, tobačnimi izdelki, cigaretami eh, in to kaže na eh, izgube za gospodarstvo na teh področjih. Poleg tega, Um, gre tudi za tihotapljanje vozil in za droge. To poteka ne samo prek uh, mejnih prehodov, ampak uh, tudi sicer. Tretji dogodek oziroma razvoj dogodkov pa je, da je vse več tudi nezakonitih prehodov meje. Um, bilo je veliko nezakonitih prehodov, eh, zaznali pa so tudi podaljšano nezakonito bivanje eh, priseljencev. Imamo letno poročilo, eh, pripravljeno je bilo v tesnem sodelovanju z državami članicami. Imamo omrežje za analizo tveganja na vzhodnih mejah in to ocenjuje štiri tveganja. Eh, predvsem gre za tihotapljenje eh, s tobačnimi izdelki, benzinom, eh, zdravili in pa drogami. Potem imamo nezakonito priseljevanje iz držav, sosednjih držav Evropske unije. Gre za ponarejanje dokumentov, za ponarejanje vizumov, vabil in pa druge goljufije v zvezi z dokumenti potem imamo še nezakonito priseljevanje iz teh eh, sosednjih držav. Tudi tukaj prihaja do zlorab eh, v povezavi z dokumenti. Četrto tveganje, ki je povezano tako z nezakonitim priseljevanjem kot z drugimi problemi, pa so nezakoniti eh, selitveni kanali. Poleg tega ljudje ki so nezakonito vstopili v Evropsko unijo ali celo zakonito vstopili v Evropsko unijo, pa presegli eh, dovoljeno bivanje. Eh, veliko je bilo zaznanih eh, napak in to je tudi rezultat tega, da imamo na mejah strokovnjake in da so se vsega organi na meji oziroma obmejne točke okrepile, predvsem na zunani meji med Evropsko unijo in vzhodnimi državami. Potem imamo skupne operacije predvidene za leto 2012 in 2013. Cilj je predvsem, da se uh, ukrepa proti nezakonitemu priseljevanju in to s številnimi operacijami. Eh, najprej imamo tukaj eh, pristop eh, prek posebnih točk. Ta koncept pomeni, da se uporablja koordinacijska platforma in pa struktura za izvajanje načrtovanih dejavnosti. Predvsem, ko gre za uporabo strokovnjakov na področju mejah. Eh, ti strokovnjaki pa pridejo tudi iz sodelujočih držav članic. Eh, okrepilo se je sodelovanje tudi med državami članicami in šengenskimi državami. Eh, tukaj gre za usposabljanje in izmenjavo izkušenj ter za sinhronizacijo nadzora na kopenskih in zračnih mejah. Na ta način se zagotavlja celovito upravljanje meja ko gre za izvajanje, uh, imamo uh, izvajanje, ki je začasno in pa trajno. Skoraj vse države članice sodelujejo. Leta 2012 smo imeli 23 držav članic, ki so sodelovali. Od tega jih je bilo 12 takih, ki so imele nameščene točke, uh, o katerih sem prej govoril sodelovalo je več kot 350 eh, strokovnjakov, imeli smo mobilne labor laboratorije, eh, posebne enote in tako naprej. In v Grči je to eh, zelo vplivalo na zmanjšanje nezakonitega priseljevanja. Eh, tudi na mejah eh, med eh, Mačarsko in Srbijo, ter Romunijo in Srbijo je prišlo do izboljšav. S temi točkami bomo nadaljevali tudi na mejah z državami Zahodnega Balkana in na, zahod, na vzhodnih kopenskih mejah tudi v letu 2013. Države članice in šengenske države od Norveške navzdol tudi gostijo takšne operacije. še ena skupna operacija je potekala. E, tudi ta je bila povezana z omenjenimi točkami, šlo pa je za koordinacijske točke. Vzpostavili so se, eh, vzpostavile so se točke na mejnih eh, nadzorih oziroma pri točkah mejnega nadzora na mejah. Eh, s Hrvaško naprimer, pa tudi na meji med Srbijo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Operativni cilj je, da se vzpostavi sistem zgodnega upozarjanja. To bo zagotovilo Frontexu informacije o uh, razlogih in pa migracijskih trendih prek eh, držav oziroma prek teh tretjih držav. Eh, Hrvaška bo pristopila k Evropski uniji in ta projekt pri tem podpira Hrvaško. Hrvaško podpira, da bo svoje prakse uskladila eh, s Frontexovimi praksami. Zato Hrvaška že sodeluje v skupnih operacijah. Leta 2012 smo projekt izvajali 8 tednov, leta 2013 pa ga bomo eh, za petkrat podaljšali in, in ga izvajali na različnih uh, mejnih prehodih. Skoraj 45 tednov bo potekalo izvajanje tega projekta leta 2013. Na evropski zunani meji bomo še naprej izvajali operacijo Jupiter. Cilj je, da se poveča učinkovita kontrola eh, nezakonitega priseljevanja in pa čezmejnega kriminala na uh, vzhodni meji z Evropsko unijo. Poleg tega želimo uh, izboljšati sodelovanje med agencijami in pa tretje sodelovanje oziroma tretje C sodelovanje z uporabo uh, skupnih ekip za nadzor na mejah. Leta 2013 bomo imeli eno fazo štiritedenskega izvajanja na tej kopenski meji. Želimo okrepiti tudi nadzor. Uh, v zraku, na zračnih mejah. Zato bomo nadaljevali oziroma začeli izvajati projekt Vega. Gre za to, da se ukrepi e, evropske zračne meje, da se poveča znanje e, vseh e, obmejnih straž. Želimo tudi okrepiti sodelovanje med agencijami. In leta 2013 smo še posebej osredotočili na otroke, Želeli bi identificirati vrzeli v postopkih in pa izzive, ki zadevajo otroke v stiski in otroke, ki potrebujo zaščito na zunanjih zračnih mejah. Želimo tudi povečati zavest o otrocih, ki potrebujejo pomoč in zaščito. S temi operativnimi dejavnostmi, ki so ciljno usmerjene, poleg eh, še nadaljne uporabe, Eh, našega omrežja za analizo tvega na vzhodnih mejah, mislimo, da bomo lahko ohranjali in izboljševali zavest na eh, zunanjih mejah. Želimo tudi izboljšati eh, delovanje obmejnih organov pri teh pojavih. Želimo zmanjševati tveganja, ki sem jih opisal. Hvala. Grazie a lei, Mr. Rossler. Adesso la parola. Hvala vam. Sedaj pa gospod Pajgodzinas, ki je namestnik generalnega direktorja carinske uprave. Hvala lepa, gospod predsednica, za besedo in za povabilo. Na kratko bom spregovoril o težavah na vzhodni meji. Velika težava je še vedno trgovanje in tihotabljanje cigaret. Naj vam povem kakšnega obsega je ta problem, kakšen je naš odziv in kakšne so morebitne rešitve. Pojavlja se vprašanje, ali so pri boju, učinkovitem boju proti teh utapljenih cigaret tudi kakšni stranski učinki. Bomo videli, pokazal vam bom najbolj učinkovit pomembne poti tihotapljenja cigaret v Litvo. Litva je na zunanji meji Evropske unije, zato je največ pritiska iz Belorusije. Vedno več cigaret se proizvaja v Belorusiji. Nekoliko se je zmanjšalo količina zaseženih cigaret in lin. Veliko pa je tudi tihotapljenja cigaret iz eh, Rusije, iz Kopenske Rusije preko Estonije in Latvije. Tukaj lahko vidite enega glavnih razlogov za tihotapljenje cigaret, ker je za razliko v ceni. Dobička je potencijalno zelo veliko. Dobiček gre tudi do tisoč odstotkov tudi visoko stopnja brezposobnosti in eh, recesija prispevata k spodbujanju tihotapljenja cigaret. Največja težava je, da pri tem nastaja zelo veliko dobička in to povzroča velike težave. Še na kratko nekaj o rezultatih. kako lahko vidite, je bilo leta 2011 zaseženih cigaret mnogo manj, to pa zato, ker smo leta 2011 aretirali dve velike skupini kriminalcev in tudi več ton surovega tobaka, ki naj bi šel v nezakoniti tovarni na Polskem. 70 ton je bilo surovega tobaka in na koncu še dve veliki organizirani skupini kriminalcev sta bili identificirani in aretirani leta 2011 zaradi tudi sodelovanja z nemškimi oblastmi. Na kratko vam bom opisal postopek ene od teh skupin leta 2009. 2010 in 2011 smo preiskovali tihotapljenje cigaret v Evropsko unijo. Rezultat, kako lahko vidite, je, da smo zasegli približno 90 milijonov kosov mm, cigaret in lin. 50 ljudi je bilo sodno preganjenih zaradi tihotapljenja cigaret v Litvi, na Polskem in v Nemčiji maja na zahtevo litovske carine je Olaf začel s preiskavo. Prvo zasedanje je bilo maja 2010. Obmejna služba Polske in carinski urad Nemčije sta prav tako začela izvajati ustrezne preiskave in na podlagi tega smo lahko izvedli te zasege in prijetja na Polskem, v Nemčiji in v Litvi. Kakor vidite, je bila to zelo organizirana operacija, kriminalci so pripravili posebne zaboje. 6. aprila 2011 smo na podlagi obveščevalnih podatkov skupaj z generalnim toživcem začeli izvajati operacijo. Sodelovali smo posebej z oddelkom za organizirani kriminal in korupcijo. Pomagala je tudi policijska enota. Aretirali smo nekaj pomembnih kriminalcev in tudi nižjih uradnikov. Omenim lahko, da je bilo osem nižjih carinskih uradnikov obtoženih eh, korupcije in ta primer še teče. Junija letos naj bi končno zadeva prišla pred sodišče. Od leta 2009 do konca leta 2010 smo sprožili 18 postopkov. Omenil sem že stranske učinke učinkovitosti. Če bi boj bil bolj učinkovit, bi zasegli več cigaret, sprožili bi več preiskav in tudi finančnih sredstev bi bilo več. V skladu z zakonodajo EU je treba zdaj zasežene cigarete uničiti. Tako uh, imamo posebne posebna skladišča, ki se imenuje skladišča vrste F in tam se cigarete shranijo, dokler jih ne uničimo. 700 tisoč evrov litovske carinske oblasti na leto porabijo za vzdrževanje tega skladišča, samo za cigarete torej. In še nekaj besed o opremi opremi, ki jo uporabljamo dan danes. Lani smo namestili en kos mobilne opreme za rentgensko slikanje in en kos stalne opreme. Tudi na meji z Rusijo in z, na meji z Kaliningradom imamo podobno opremo. Trenut, ta trenutek se v Litvi uporablja devet takšnih sistemov, štirje se uporabljajo od leta 2000-2002, že več kot deset let torej. Ti sistemi niso dovolj dobri, ne zadostujejo več za opravljanje pravih inšpekcij eno od zanimivih orodij, ki ga uporabljajo carinski organi, je sistem za prepoznavanje kod kontejnerjev. Uporablja se od leta 2009 in več kot 130 kazensko-pravnih postopkov smo že sprožili in več milijonov evrov smo sprožili blago v vrednosti več milijonov evrov smo zasegli. Ta sistem nadzora vključuje tudi NRS in to omogoča, da se zabeleži registrska tablica vozila od spredaj in zadaj. Preverimo, ali je to vozilo na črnem seznamu s pomočjo mobilnih telefonov in druge mobilne opreme preverimo, ali je mogoče vozilo najti tudi v kakšni zbirki podatkov. Vidite lahko, kako poteka koordinacija dejavnosti, gre za skupno oceno tvega na nacionalni ravni. Carina koordinira boj proti tihotapljenju cigaret v skladu z vladnim sklepom iz leta 2010. Kako lahko vidite, imamo štiri glavne agencije, ki se delujejo pri tem. Gre za carino, policijo, obmejno stražo in enoto za preiskovanje finančnega kriminala pripravljamo vsakodnevna poročila in druge obveščevalne podatke. Uporabljamo pa tudi preomenjeni sistem za prepoznavanje registrskih tablic. Ta sistem uporabljajo tudi policisti in obmejna straža, pa tudi enota za preiskovanje finančnega kriminala. Sodelovanje na področju mm, Baltskega morja. Ena operacija se imenuje Via Baltica, to se izvaja vsako leto, kakor vidite, iz Varšave do prestolnice Češke vodi cesta. Tudi to naj bi uh, vključili v prihodnosti. Češka se je oglasila, želijo sodelovati v tem delu sodelovanja imamo še eno organizacijo, še en forum in sicer eh, delovna skupina za Baltsko morje o organiziranem kriminalu. To vključuje tudi Rusijo. Tukaj sodeluje carina, policija in obmejna straža. Nedavni projekt je hm, integriran sistem prepoznavanje registrskih tablic v valjskem območju. Dogovorili smo se za izmenjavo podatkov med litovskimi, latvijskimi in estonskimi oblastmi. Ta trenutek to omogoča, da si podatke izmenjujemo na spletu. Gre tudi za možnost za pošiljanje opozoril in tudi zahtevkov za izvajanje carinskega pregleda v drugi državi. Gre pa, kako sem dejal, za dogovor med Litvo, Latvijo in Estonijo. In še sodelovanje na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni, kako lahko vidite, imamo ataše pri stalnem predstavništvu Evropske unije in tudi pri Europolu. Ti ataše usklajujejo in koordinirajo preiskave. To vključuje tudi druge države članice. Sodelujemo tudi z Eurojustom in Europolom. Kakor se morda spomnite, imamo nekaj odličnih primerov sodelovanja z Olafom. In še na koncu kaj so glavni elementi, ki prispevajo k učinkovitosti boja proti tih utapljanju. V našem mnenju so to človeški viri, oprema, informacijska tehnologija, nacionalno, regionalno in mednarodno sodelovanje, pa tudi finančna sredstva. Po našem mnenju obstajata dve vrsti dejavnosti pri boju proti tih utapljanju. Najprej gre za carinske preglede na mejah in v državah samih in seveda tudi preiskave, spremljanje in operacije pod krinko. Če želimo izboljšati učinkovitost boja proti tihotapljanju, moramo izboljšati opremo in jo tudi redno posodavljati. Okrepiti moramo sodelovanje na področju carin z drugimi državami članicami EU in tretjimi državami, prav tako pa moramo povečati število in zmogljivosti osebja, zato da osebje usposobljamo in jih motiviramo, da bodo ljudje bolj odporni na korupcijo. Za naše oblasti v Litvi torej je to glavna prednostna naloga. Zagotoviti želimo ustrezno financiranje za vedno više stroške administracije. Kakor sem povedal na začetku, se največja težava skriva v tem, da je dobiček tako visok, kajti organizirani kriminal se lahko bolje organizira, lahko izvaja korupcijo in to potem vpliva na zaupanje javnosti v organe in v pravosodje nasploh. In še nekaj za misli, za dodatne izboljšave. Morda bi lahko preučili možnost za oblikovanje posebnega programa financiranja za ukrepanje na tem področju, lahko bi si delili tudi stroške ulagan v opremo. In če sem odkrit, danes obstaja veliko različnih finančnih instrumentov, ki bi lahko zagotoviti finančna sredstva. Prej sem že omenil rengensko opremo in mobilno rengensko opremo, ta rešitev ni um, atraktivna, zato ker je programov veliko in niso standardizirali. ISEC, IMBI in uh, sklad za varnost na zunanih mejah. Pa tudi drugi programi so sicer na voljo, ampak eh, na koncu želim povedati še nekaj. dobro bi bilo, če bi imeli finančna sredstva za kampanje, ki so namenjene temu, da bi povečali družbeno zavedanje o tem, kakšno škodo povzroča tih utapljeno blago. Institut za svobodni trg v Litvi je dejal, da 62 odstotkov ljudi opravičuje eh, tihotapljenje in mislim, da je to res ključna informacija. Hvala. Hvala, gospod Pagodzines. Sedaj pa dobi besedo naslednji govornik, to je gospod Lešek Bartolomejček. Eh, oh, eh, Hvala, gospa predsednica najprej naj poiščem svojo predstavitev. thank you. Thank you once again for uh, waiting. Let me say something from a uh, Polish perspective about- Hvala lepa. Rad bi nekaj povedal o tihotapljenju na vzhodnih mejah. Osredotočil se bom na Poljsko, potem pa bom opisal pa rešitev, ki so že bile preizkušene v boju proti nezakoniti trgovini, še zlasti, ko gre za tobačne izdelke. Na tobačne izdelke se bom osredotočil samo zato, da poenostavim svojo predstavitev, pa tudi zato, ker je tihotapljanje tobaka glavni problem na vzhodni meji, tako kot so to omejili kolegi iz Litve in Frontexa. Mislim, da je Poljska zelo pomembna država, ki ščiti vzhodno mejo. Trije razlogi so za to. Prvič, Poljska ima drugo najdaljšo mejo z vzhodnimi postsovjetskimi državami, Ukrajina, Belorusija in Rusija so naše sosede. Drugič, to je najkrajša pot za transport blaga iz vzhoda na zahod, torej Poljska naravna tranzitna država in smo prva država z veliko ceno. Belorusija-Poljska je razmerje ena proti štiri. Zato je seveda zelo ugodno, da tihotapci spravijo blago čez mejo in pri tem veliko zaslužijo. Naj pomenim, da je Poljska tudi zelo učinkovita, ko gre za zaseg cigaret smo ena od vodilnih držav v Evropi, skoraj da 600 milijonov cigaret smo lani zasegli, tako da je to, ta, to so te glavne značilnosti. Seveda zaradi naše lokacije, soseščine z Belorusijo, Ukrajino in Rusijo, gre za območje Kaliningrada, tako da imamo zelo zanimivo soseščino. Vidimo pa, da je tudi glede tranzitnih poti prišlo do pomembnih sprememb, kot so omenili kolegi iz Litve. Pred nekaj leti je bila Litva glavna tranzitna pot iz eh, Rusije preko Litve na Poljsko. Od leta 2010 se je to spremenilo. Zdaj beloruski kanal predstavlja najpomembnejšo pot. Leta 2010 je 60 odstotkov prišlo na Poljsko iz Belorusije. Prav tako pa smo v zadnjih nekaj letah opazili nov kanal iz južnih držav in sicer tudi ta kanal postaja za Poljsko zelo nevaren. Je pa vredno omeniti, da Tudi kar zadeva taktiko, so tihotapci zelo prilagodljivi. Pred nekaj leti so začeli tihotapiti zelo velike količine cigaret, vendar pa je šlo za manjše število teh pojavov. Zaradi večjih zasegov je sedaj veliko poti, veliko pošiljk, ki pa so manjšega obsega manj, ampak pogosteje. In to jim pomaga, da zmanjšajo svoje izgube. Prav tako vidimo tudi, da se je povečalo število zasegov paketov na poštah. Tudi tu je prišlo do neverjetnih sprememb. Kot rečeno, glaven vir je Belorusija. Ukrajina, Rusija in Moldavija so najpomembnejše države pred nekaj leti, zdaj pa se je trend spremenil in sicer imamo zdaj več kot 50 odstotkov blaga, ki se pretihotapi iz Belorusije. Zelo pomembno pa je tudi to, da opažamo posebno strategijo beloruske vlade, proizvedejo čim več, v glavnem zato, da to spravijo v Evropo. In kot vidite, še pred nekaj leti poti iz Kaliningrada eh, so bile dominantne. Eh, vendar pa zdaj vidimo, da predvsem iz Belorusije in Ukrajine prihaja do povečanja. Zdaj tekmujejo ne samo z legalnim uvozom, pač pa dejansko blago, ki ga tihotapijo, je podobne kakovosti, kot so najboljše cigarete. Kakšne so posledice? Posledice so zelo pomembne in jih je zelo težko utrpeti. Gre predvsem za finančni problem. Vsako leto smo izgubili 3,5 milijona zlotov samo zaradi cigaret. Naj vam povem, 8 milijard cigaret ki so vključene v to nezakonito trgovino. Približno tisoč tovornjakov, tisoč kontejnerjev, če hočete. In raven tih otapljenja je 10 do 12 odstotkov. So pa tu tukaj nekateri negativni, drugi negativni učinki. Kot prvič, gre za problem javnega reda. Tih otapljenja je skoraj da izključno domena organiziranih združb, te pa so skoncentrirane ob mejah. V tej regiji je raven nezakonite trgovine približno 50 odstotna. To je eno. Drugič, dobiček se potem prenese na druga kazniva dejanja. In naj omenim še, da je polska carina zelo uspešna pri zasegu cigaret. Negativen trend tihotapljenja, ki je veljal po vstopu Polske v EU, od leta 2009 vidimo negativen trend tihotapljenja, carina je veliko bolj učinkovita, vendar nič ni zaston in če si pogledate to sliko vidimo, da tihotapci vedno iščejo nove poti in zdaj so se osredotočili predvsem na rezan tobak. In vidimo, da je v treh letih prišlo do petkratnega povečanja in v prvem četrtletju letošnjega leta je polska carina zasegla skoraj da polovico tega, kar je bilo zaseženega lani v celem letu. To je torej naše opažanje letos. Seveda, če želimo biti uspešni, moramo imeti tudi posebno strategijo. Ta strategija temelji na več stvarih. Prvič, zaščita vzhodne meje. V Bjelostoku imamo sedež posebne nacionalne delovne skupine za tobačne izdelke. V vseh drugih regijah Na vseh drugih lokalnih sedežih carine pa imamo posebne mobilne ekipe, ki so zelo učinkovite. Te skupine so začele odkrivati več kot pol milijonske pošiljke cigaret, tudi znotraj Poljske. Kot so povedali kolegi, je seveda zelo pomembno to, da ne morete narediti nič če ne sodelujete ne samo znotraj države, pač pa tudi na zven. Via Baltica je tak pri, lep primer. Ne gre torej samo za zaščito meje, pač pa morate sodelovati na mednarodni ravni in narediti znotraj države vse, kar je možno. Del polske strategije je tudi to, da prepričamo ljudi, da se splača boriti se proti eh, tihotapljenju in nezakoniti trgovini. Po raziskavah komisije. 73 odstotkov evropskih državljanov, tako kot na polskem, podpira celo večje stroške zavitkov cigaret, če bi ti zavitki vsebovali posebne varnostne značilnosti, ki bi omogočale uspešnejši boj proti tih otapljenju. Si lahko predstavljate, da evropski državljani pristanejo na zvišanje katerihkoli stroškov, zato da bi se povečala varnost. Zdaj pa še načini za boj proti nezakonitim trgovcem. Kot si lahko predstavljate, mednarodni kriminal je organiziran globalno, zato morajo biti tudi strategije za boj organizirane globalno. Imamo že kar nekaj orodij, ki jih lahko uporabljamo. Najobsežnejše orodje je okvirna konvencija o nadzoru nad tobakom ter protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobakom in tobačnimi izdelki. V naslednjih nekaj tednih pričakujem, da bo sprejet tudi predlog Evropske unije v zvezi z tobačno direktivo. Imamo tudi sistem sledenja, to je tehnična rešitev, ki velja za najboljšo za boj proti nezakoniti trgovini na področju tobaka. Kot sem že prej omenil, imamo okvirno konvencijo o nadzoru nad tobakom. Ta konvencija je bila sprejeta leta 2005, sprejelo jo je 176 podpisnic, vključno z 168 državami, med njimi članice Evropske unije. Potem imamo tudi protokol iz leta 2012, države so se dogovorile in sicer 140 podpisnik, med katerimi so tudi članice Evropske unije. Torej, države so se odločile, da konvencijo dopolnijo s protokolom. Ta protokol govori o kar nekaj stvarih. Prvič, da bi imeli globalen sistem sledenja, s katerim bi spremljali celotno distribucijsko verigo in omogočili preiskave nezakonite trgovine special way, unique way. Prav tako naj bi spremljali vse enote oziroma vsa pakiranja cigaret. Seveda mora biti to povezano z informacijami glede proizvodne linije, glede uh, namembne destinacije teh izdelkov in to, kar je zelo pomembno, v tem protokolu je zapisano tudi, da vse dejavnosti, ki se nanašajo na sledenje, morajo biti ločene od tobačne industrije. Torej, tobačna industrija se z drugimi besedami ne bo mogla sama nadzorovati. To je zelo pomembna stvar pri tej pobudi. Tudi Svetovna carinska organizacija je svetovala naj se dejansko tako loči industrijo od nadzora. Že prej sem omenil, kako pomembno je sodelovanje med vsemi deležniki, potem ločitev funkcij med eh, nadzornikom in nadzorovancem, ter tudi zaščita blaga. In to na tak način, da lahko vsak državljan eh, ugotovi avtentičnost izdelka, da se ugradijo vse proizvodne kontrole in distribucijske kontrole. Eh, Ti sistemi so že na voljo v nekaterih državah in na podlagi izkušenj lahko rečemo, da učinkovit sistem zahteva, da se vključijo vsi elementi, torej prvič oznaka, nadzor nad proizvodno in distribucijo, globalni nadzor. Če manjka samo en element, potem bo sistem manj učinkovit. Če začnemo pri prvem elementu, gre za označevanje izdelkov na način, ki ga ni možno enostavno ponarediti. Če imate recimo bankovce, tam imate ne samo serijsko številko in znak, da gre za vem, 100 evrov, pač pa je tudi več varnostnih elementov, na podlagi katerih banka lahko ugotovi, da gre za avtentičen bankovec. Podobne rešitve se predlagajo tudi za tobačne izdelke, zato da bi ločili zakonito proizvodnjo od nezakonite. Drugo je nadzor na proizvodni liniji od začetka do konca. In to ne strani tobačne industrije, pač pa strani predstavnikov države, ki naj bi nadzorovala vse. Vsak izdelek bi moral biti označen, potem pa bi mu morali poskrbeti za to, da bodo seveda izdelki na voljo za distribucijo. Tudi na kartonih je potrebno um, zagotoviti ustrezno znako, da bodo blago lahko identificirali tudi med transportom. Želimo, da bi predlagani sistem sledenja združili z že obstoječim sistemom MCS. Ta dva sistema morata skrate biti povezana med seboj. In potem inšpekcija. Govorili ste o korupciji. Če inšpektor ugotovi ponarejeno blago, potem je to treba avtomatično registrirati in ta informacija se avtomatično pošlje ministerstvu. Ni možno, da bi se podkupilo inšpektorja za to, ker prepoznava ponarejene izdelke oprema, ne pa človek. Tak sistem omogoča državi, da pobere več davkov v prvi vrsti. Dva načina sta namreč, kako uh, je država izgubljala eh, davke zaradi neprijave in napačne prijave. Ta sistem sledenja omogoča državi, da pobere davke. Namreč ta sistem bi tudi avtomatično prijavljal proizvodnjo in če država poveča davke, potem je tudi več spodbude za mm, ponarejanje. Torej, če država poveča davke, v končni fazi dobi manj denarja, ker se potem količina nezakonitega trgovanja in ponarejanja poveča. Obstajajo dokazi o tem, kako deluje ta sistem, ki je uveden že v nekaterih državah. Tu se pogovarjamo o tem, da v teh državah po uvedbi sistema poberajo 31 odstotkov več davkov, kar je pomembna številka. In celo potem, ko so močno povečali davke in ko se je obseg proizvodne znižal, so še vedno kljub temu eh, dobili več pobranih davkov. Tako da je to res eh, dokaz, da to deluje. Zdaj pa prehajam na priporočila, ki vam jih ponujem v razmislek. V sedajni situaciji se mi zdi najpomembneje to, da prepričamo članice EU, da je treba čim prej ratificirati protokol FCTC. Potem spodbuditi je treba tudi sosednje države, naj ravnajo enako. Namreč Če bo sistem zajel tudi države v naši soseščini, bomo koristo tega imeli vsi. Tretjič, zelo pomembno je, da vključimo take rešitve, ki jih že predlaga sistem FCTC in protokol. Torej, te rešitve naj se uvedejo tudi v direktivo o tobaku na ravni Evropske unije. Čim prej, kot je to možno, bi morali začeti razmišljati o uvedbi sistema sledenja. Ampak ta sistem mora biti neodvisen od proizvajalca. Če ne bomo ločili proizvajalca od nadzornika, se ne bo spremenilo nič. Prav tako je potrebno varno označiti zakonite izdelke, s čimer omogočimo državljanom, da ločijo med zakonitimi in nezakonitimi izdelki ter zavarujemo javno zdravje. In kot je omenil kolega, izboljšati moramo učinkovitost carine, pridobiti moramo več denarja za opremo, carina mora meriti dostop do več podatkov in skratka temu moramo nameniti več pozornosti. Hvala lepa. La parola. Hvala. Besedo ima sedaj gospod Tero Režala. Is it? Yes. It's functioning. Okay. Ladies and gentlemen, dear. Gospe in gospodje, člani in članice parlamenta, slišali smo že v prejšnjih razpravah, da so zunanje meje Evropske unije dobro zaščitene in tudi dobro opremljene, tako da se bomo sredotočili predvsem na sodelovanje. Na finsko-ruski meji smo imeli lansko leto skoraj 2 milijona prehodov meje, skoraj 5 milijonov turistov je prišlo na Finsko v lanskem letu. Pritisk na mejo je zelo velik in imamo sodelovanje med policijo, obmejnimi organi in carino to sodelovanje zapisano v naši zakonodaji in dobro deluje. Vrnil pa se bom na čez nekaj minut. Kako sodelujemo na obmejnih območjih eh, z našimi partnerji v Ruski federaciji? Imamo sporazume in protokole o sodelovanju. Sodelujemo tudi na skupni meji imamo skupaj dogovorjene ukrepe. Izmenjava podatkov je precej gladka in imamo tudi redna srečanja in razprave z ruskimi oblastmi. Imamo dolgo zgodovino sodelovanja in sodelovanje resnično dobro poteka poleg tega tudi ni preobremenjeno z birokracijo. To sodelovanje poteka na centralni ravni ter tudi na nižjih ravnih. Nekaj besed bi zdaj povedal o boju proti organiziranemu kriminalu. Imamo rešitev dveh povezanih centrov za ta pojav oziroma boj proti temu pojavu. Um, ehm, PCB, tukaj gre za nadzor in analitično strukturo policije, carine in mejne straže, druga stvar pa je postopek izbire cilja oziroma ciljne skupine. Ta nadzor policije, carine in mejne straže imamo v vsakem policijskem okrožju. In poleg tega imamo tudi analitični center, center za analize, eh, potem pristaniški center, letališki center in kopenski center. In vsak center se osredotoča na svoje specifične naloge. Struktura je definirana kot bom povedal v nadaljevanju. Nadzor PCB eh, zbira podatke, potem te podatke shranjuje, jih analizira in potem poda eh, neko oceno grožne in pripravi akcijski načrt. Videli boste, da lahko potem Eh, opredelimo neke regionalne in pa tudi nacionalne cilje. To nas eh, vodi v postopek, eh, torej v pravni postopek izbire cilja. In ta proces začne preiskovalna enota ali pa enota PCB. Potem se vloži predlog za izbiro cilja, PCB to oceni in rezultat eh, je, da se določijo regionalni nacionalni cilji za resen kriminal. Potem imamo srečanje za izbor, ki ga vodi NBI ko je cilj izbran, se eh, odgovorna enota na ta cilj tudi osredotoči in ta enota potem dobi dodatna sredstva. Zadnja tema, ki jo bom izpostavil, pa je ruski organiziran kriminal na finskem in delno tudi v nordijskih državah. ne moremo govoriti o ruskih enotah organiziranega kriminala, ampak o rusko govorečih enotah organiziranega kriminala. E, ti e, delujejo kot neki dobavitelji v sivi ekonomiji in so vključeni v rusko-evropsko gospodarsko izmenjavo, pranje denarja in gospodarski kriminal uh, sta obstoječa na finskem. Mm. In tudi pri podjetjih prihaja do organiziranega kriminala in ta podjetja potem uh, dobičke iz organiziranega kriminala porabijo zase. Organiziran kriminal še vedno predstavlja občutno grožno in uh, tveganje za to obstaja visoko. Naprimer, uh, eh, ko se izdajo računi in podobno. Pravne enote in logistika je včasih v rokah kriminalcev ali pa imajo ti vsaj velik vpliv na samo logistiko. Ruska federacija je pogosto eh, vir tudi kibernetske kriminalitete ali pa je vsaj cilj za prihodke iz kibernetskega kriminala. Veliko primerov je bilo, eh, v katerih so bili odkriti eh, kriminalci, ki govorijo rusko. Eh, potem druge. Ruski trg eh, heroina je že večji kot eh, evropski in pogosto se pošilja ta heroin v Evropsko unijo prek eh, Litve in Latvije, pa tudi prek drugih držav. Tudi trgovanje z amfetamini in pa z kokainom se povečuje te substance prihajajo na Finsko. Finska pa je tudi tranzitna država za kokain, ki gre v Rusko federacijo. Eh, gospe in gospodje, zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Grazie, mister Terurašala. Hvala lepa. Preden odprem razpravo, dajem besedo predsedstvu oziroma gospodu Kirkopu. ladies and gentlemen, um, it is... Gospod in gospodje, sedaj imate možnost zastaviti vprašanja našim govornikom in tudi podati svoje komentarje v odziv na to, kar ste slišali danes popovdan. Prvi nas znamo je gospod Jakulina. Grazie. Hvala, gospod predsedujoči. Prisluhnil sem štirim prispevkom, ki so si sledili in ki so še podkrepili naše prepričanje, ki izhaja tudi iz vsebine našega dosijaja namreč, da je nujno pravosodno sodelovanje in policijsko sodelovanje takrat, ko to zahteva sodelovanje med državami članicami, pa tudi s tretjimi državami, ko gre za boj proti različnim pojavom, še zlasti pa organiziranemu kriminalu. Moje prvo vprašanje je za direktora Frontexa, gospoda Rozlerja. Mi smo v svojem dosjeju predvideli ustanovitev urada znotraj Frontexa ravno zato, da bi okrepili delovanje, boj proti trgovanju za narkotiki, za ljudmi. To ne bi bil urad, ki bo lahko čim bolje zavaroval naše obale. Urad, ki bi mu lahko rekli tudi Evropska obaljna straža. S tem v zvezi bi bilo zaželeno, da preden se lahko to delovno hipotezo eh, preveri tudi sporočevalci v senci z mojimi kolegi, dobro bi bilo slišati še dodatno mnenje Frontexa. Slišali smo tudi predstavnika carine iz Litve in predstavnika finske in polske. In v svojih prispevkih so nakazali, da je nujno, recimo, predstavnik carine je dejal, da so potrebni sistemi za mejni nadzor, tako da bi se lahko bolje borili proti nezakonitim oblikam trgovanja. Govora je bilo tudi o označevanju izdelkov da bi lahko ločili zakonite in nezakonite izdelke. In izkazalo se je tudi, da se je potrebno boriti proti korupciji, organiziranemu kriminalu in da je možno zmagati v tej bitki samo, če bomo razširili meje našega delovanja. Zato Moram reči, da vse, kar smo slišali, potrjuje usmeritev, našo usmeritev v dosjeju. In moram reči, da so vaši prispevki samo potrdili našo pravilno usmerjenost. Hvala lepa. Še kdo želi zastaviti vprašanje? Gospod Šmit, izvolite. Um, Hvala lepa nekoliko sem zamudil se, globoko upravičujem, ampak eh, vprašanje sem želel zastaviti finskemu kolegi. Prihajam iz Švedske in eh, skrbi me, da v nordijske države prihaja ruska mafija. Dejali ste, da je to pojav, ki poteka tudi preko finske. Nekaj podatkov in informacij smo že dobili, da je ruski kriminal že dejansko v naših državah. Moje vprašanje je, kako naj se na to odzovemo. Zanima me, ali nam Rusi na kakršen koli način sploh pomagajo, ali gospod Putin pri tem kakorkoli sodeluje. Kolikor sam slišim, je zadeva popolnoma drugačna celo nasprotno zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem. Hvala. We'll is... Drugi morda še razmišljajo o tem, kakšno vprašanje bi zastavili, zato bom pa sedaj dal našima dvema govornikoma možnost, da odgovorita. Gospod Rusler, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči povedati moram, da nisem čisto prepričan, ali sem dobro razumel vprašanje gospoda Jakulina. Frontex se v okviru svojega mandata posveča izboljšanju obmejnega nadzora in to pomeni, da s tem prispevamo k učinkovitemu boju proti čezmejnemu resnemu kriminalu. pri doseganju tega cilja želimo najprej razviti skupne operacije. Končni cilj je, da bi imeli skupne operacije, ki lahko izpolnijo več namenov. Poskusili smo izboljšati med agencijsko sodelovanje na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni, zato da bi ista sredstva za spremljanje in nadzor uporabili za odkrivanje nezakonitega priseljevanja in tudi drugih oblik tihotapljenja, naprimer. V sredozemlju smo to opremo že uporabili zato, da smo odkrili tihotapljenje drog v Španijo iz Severne Afrike. Prav tako želimo okrepiti medagencijsko sodelovanje na lokalni ravni pri specifičnih mejnih prehodih, to lahko storimo v okviru koncepta stičnih točk oziroma žariščnih točk, pa tudi na nacionalni ravni. Carinski organi tukaj igrajo zelo pomembno vlogo. Podpora prihaja predvsem z nacionalne strani in seveda sodelujemo tudi z delovno skupino carinskih organov in tudi z OLAF-om. In še nekaj. Države članice podpiramo pri tem, da izboljšajo svoje sodelovanje v okviru forumov za regionalno sodelovanje, naprimer v Baltski regiji imamo operacijo sodelovanja organov v Baltski regiji. To je zelo dobro znana operacija Frontex. Tako torej v okviru svojega mandata izboljšuje oziroma krepi sodelovanje. Zavedati pa se moramo, da ima Frontex tudi svoje omejitve. Mandat nam opredeljuje, čemu se lahko posvečamo. Torej, izboljšati moramo nadzor na mejah in se boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Gospod Paj Gozinas. I guess the, the main... Hvala lepa. Vprašanje je bilo torej v zvezi z sodelovanjem carinskih organov, na kakšni platformi bi torej neka skupna agencija lahko delovala. Kolega je že povedal, da imajo carinski organi delovno skupino za sodelovanje, ki je odgovorna za skupne operacije carinskih organov in tudi za usklajevanje organov pregona na evropski ravni seveda. Sodelujemo tudi z obmejno stražo mislim, da je Frontex mnogo boljša struktura ali agencija. Do neke mere mislim tudi, da izpolnjujemo svoje naloge in cilje. Vedno je seveda možnost za izboljšave, ampak mislim, da zaenkrat stvari što je dobro. Hvala. Mr. Bartlomacic, next. Thank you. Thank you very much. Gospod Bartolomečik. Sam. Hvala lepa. Če še nekaj dodam k prejšnji izjavi, še vedno menim, da je res to, kar sem omenil v začetku. Zaščita meja je ključnega pomena. Vse agencije, ki sodelujejo pri tem, morajo imeti dostop do dodatnih podatkov, ki jih zbirajo vlade v državah članicah. Pa seveda tudi v drugih državah, ki želijo sodelovati z nami. Ne glede na to, pa še enkrat želim povdariti pomen mednarodnih pogodb, ki to omogočajo. Naprimer FCTC in nekatere druge. Če bi vse ustrezne sisteme izvajali, bi vse agencije imele dostop do podatkov o mm, premikih ali gibanju blaga in s preglednostjo bi se lahko borili proti teh otapcem. Ne moremo se boriti proti teh otapljenju z nezakonitim blagom, zato ker nimamo dostopa do podatkov. To je nekaj, kar lahko storimo. Oblikovanje zbirke podatkov bi moralo biti v odgovornosti vlad držav članic, ki sprejmejo to zakonodajo. Hvala. Much, Hvala, gospod Rajala. Yes, Hvala lepa. Ko govorimo o ruski mafiji, moramo vedeti, da moramo govoriti o organiziranem kriminalu rusko govorečih ljudi. Vsi, ki prihajajo iz tistega območja, ne prihajajo iz eh, tistega območja, torej niso iz Rusije, ampak so iz območja, ki govori rusko. Boj proti temu pojavu ne bo preprost, ampak mislim, da moramo nekje začeti. Sodelovati je treba s tretjimi državami, torej tudi z Rusko federacijo. Potrebujemo sodelovanje, cilje, sporazume, akcijske načrte. Tako lahko zastavimo skupne cilje in tudi skupno vizijo. Ko imamo vizijo, pa se lahko posvetimo skupnim ukrepom na ravni Skandinavije in med nordijskimi državami imamo dolgo tradicijo sodelovanja. Mi to imenujemo PTN, To je poseben projekt, v okviru katerega sodelujemo. Na tem področju smo že začeli deliti izkušnje in tudi najboljše prakse za boj proti kriminaliteti ruskogovorečih. Kar zadeva območje balskega območja tukaj, pa seveda pride upoštev delovna skupina za Balsko more, ki je že bila omenjena. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakolino. Dejali ste, da imate kratko dopolnjeno vprašanje, potem pa še gospod Newton Dan. Si soltanto una precisazione. Samo Eno stvar bi rad preciziral. Verjetno nisem bil dovolj natančen, ko sem postavljal svoje vprašanje predstavniku Frontexa. Moje vprašanje je naslednje. Poznamo pristojnosti, tudi nov mandat Frontexa je bil obnovljen marca 2011 v odboru Libe, v katerem tudi sam sodelujem. Moje vprašanje je naslednje. Mi, smo v našem dosjeju in tudi v predlogu poročevalca predvideli prošnjo komisiji naj razmišli, da bi vzpostavili Evropsko obaljno stražo, ki bi pravzaprav predstavljala urad znotraj Frontexa za to, da se zaustavi pretok drog in ponaredkov in sicer na morskih mejah, zonanih in notranjih v Evropski uniji. Zanima me, ali je ta delovna hipoteza, upam, da je bila dovolj natančno pojasnjena, kakšno je stališče Frontexa do tega predloga in ali morda lahko razložite, kakšno je vaše stališče poročevalcev in ostalim kolegom. Um, Mislim, da je bilo to vprašanje posebej za vas, gospod Rusler. Ali boste odgovorili sedaj ali morda nekoliko kasneje? Sami se lahko odločite. Thank, thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pomorska varnost in morska zaščita sta dve najpomembnejši nalogi pomorskih straž. Mejni nadzor je eden od elementov obmejne varnosti. Zato Frontex ne meni, da bi bilo smiselno spodbujati razvoj obaljne straže v državah članicah. Države članice same že dve ali tri leta poskušajo oblikovati neke vrste skupino za sodelovanje na področju obalne straže. To Frontex podpira, ampak mislim, da je to v rokah predvsem pristojnih organov držav članic, kajte gre za mešanico pomorske varnosti, pomorske zaščite in drugih funkcij, prav tako gre za več sodelujočih oblasti, gre za mornarico in tudi za oblasti, ki bi jih lahko vrstili med civilno-pravne organe. Mislim, da je sedaj stališče Frontexa jasno. Hvala lepa, bil niten dan. Well, um, I... Se opravičujem, nisem slišal nobene predstavitve moral sem biti na glasovanju, ampak upam, da ste nam pustili kaj v pisni obliki, da lahko zadeve preučimo. Imam eh, dve vprašanje, gospod Rajala. Mislim, da niste odgovorili na vprašanje gospoda Šmita, ali je Putin z nami ali je proti nam. Pomaga ali ne pomaga. To želimo vedeti. Vem, da morda ne boste želeli odgovoriti in to nam bo tudi nekaj povedalo in še gospod, ki je prej spregovoril. Ali nam lahko podate en predlog, eno priporočilo, kaj bi lahko spremenili v Evropi? Zato smo mi tukaj. Mi moramo pripraviti priporočila za boj proti organiziranemu kriminalu. Kaj želite, da mi priporočamo? Yes, I let, I uh, let all speakers in. I mean, I think the study of. Bom dovolil kar vsem, da se oglasijo. Gospoda Putina sem preučival tudi sam in mislim, da bodo strokovnjaki prav gotovo lahko podali nekaj podrobnih informacij. Kar zadeva njegov značaj in njegove namene, hm, ne vem. Gospod Pajgazinas, najprej. Izvolite. Na, gospod Rajala bo prvi. Yeah. Okay, thanks. So it's really very difficult to. Težko je izpostaviti samo en vidik, ampak če že moram. Jaz bi rekel, da je treba okrepiti zavedanje med ljudmi, da bodo zavračali tihotapljeno nezakonito blago. To je ključno. Sedaj se bolj ukvarjamo s posledicami zaseženih izdelkov zaseženega blaga in tako naprej. Ampak pravi namen je, po mojem mnenju, da spremenimo povpraševanje in eh, potrošnjo tega blaga. Po mojem mnenju je to tista prava rešitev. Najlepša hvala zdaj pa gospod. Hvala za besedo. Resnično ne vem, kako na to gleda gospod Putin. Morda nisem prava oseba, da bi Putinu zastavil to vprašanje, ampak morda bo priložnost na naslednjem vrhu. To sodelovanje. Vedno se moramo truditi za boljše sodelovanje. In ravno pred enim tednom smo imeli inšpekcijo oziroma delovno skupino glede vizumskega režima v Moskvi, je bil ta obisk. Srečali smo se z agencijami eh, in se posvetovali glede kriminala. Vedno se postavlja vprašanje večjega sodelovanja. Ampak glavno sporočilo je bilo, da ministrstva in službe, ki so odgovorne za preprečevanje kriminala in pa za mednarodno sodelovanje. E, te službe so ponavadi zelo e, kooperativne in tudi odprte v Rusiji namreč. Želi še kdo kaj pokomentirati? Ima kdo kak komentar? Morda vi? glede priporočila. Mislim, da je najpomembneje otežiti življenje tih otapcev in ljudi, ki so upleteni v to vrstne dejavnosti. In v tem trenutku eh, lahko pomislim samo na eno stvar. Treba je okrepiti zakonodajo eh, za to, da se prepreči dobičkonosnost teh dejavnosti. Več bi bilo treba tudi nadzora nad tobačnimi izdelki. Eh, Naprimer, potrebujemo nek globalni sistem sledenja za nezakonito blago. Eh, če bomo na varen način eh, označili vse blago, potem bo življenje vseh, ki trgujejo z nezakonitim blagom, oteženo. In če to lahko dosežete, bom zelo srečen. Hvala. Najlepša hvala. Bi še kak kolega postavil, rad postavil vprašanje ali izpostavil karkoli. Če ne, potem se vsem govornikom zahvaljujem za njihove predstavitve. In naj eh, napovem samo še naslednji sestanek, ta bo 7 maja ob devetih zjutraj. Takrat bo potekalo torej naslednje srečanje odbora Krim. Najlepša hvala vsem za pozornost.